Naslovi teh pravnih aktov pa so na voljo v zapisniku današnje seje. V skladu z členom 149 ste prejeli končni osnutek dnevnega reda, ki ga je sprejela konferenca predsednikov. Združeni levi, torej skupina GUE, je dala prošnjo za spremembo dnevnega reda, poleg tega pa imamo tudi prošnjo za spremembo za dan današnji dan, oziroma ne, zgleda, da ne. Ima kdo kakšno prošnjo za spremembo za torek? Ne. Za v sredo je eh, skupina GUE prosila, da vprašanje za ustni odgovor, kar se tiče lova na kite, namreč Japonska si želi v sezoni leta 2015-16 ponovno vzpostaviti lov na kite. In eh, prav zato skupina GUE prosi, da bi sprejeli resolucijo oziroma da bi o tem razpravljali, potem pa bi to sprejeli julija. Gospa Hazekamp ima besedo, izvolite. Dankjewel, voorzitter. Najlepša hvala, predsedujoči. Spoštovani kolegi, prosim vas, da bi k temu vprašanju za ustni odgovor dodali še resolucijo o vprašanju eh, tega lova na kite. O tem bi lahko potem glasovali na zasedanju julija. Japonska namerava v naslednjih letih loviti in ubiti 4000 kitov. To bi se zgodilo v Južnem morju in v Tihem morju, bi torej lovili te kite. pri lovu na kite ulovijo tudi druge vrste rib, ki jih eh, ne nameravajo uloviti, pa se to vseeno zgodi. Kiti so eni izmed največjih sesalcev na našem planetu, ki jim grozi izumrtje. Od leta 1968 obstaja prepoved lovljenja kitov, ampak žal Japonska in druge države te prepovedi ne upoštevajo. Zanima me, kaj bomo storili. Bomo tiho ostali ob strani, ko bodo polovili zadnje kite ali pa bomo ukrepali. Predlagam, da takoj ukrepamo. Najlepša hvala. Kolega Lambert bi rad zagovarjal to prošnjo uh, gospe Hazekamp. Euh, Naša skupina podpira ta predlog. Gre za Največji sesalec, na, na največjega sesalca na našem planetu. Obstaja pa tudi številni drugi, druga bitja, ki jim grozi izginotje, zato ne smemo pozabiti na biotsko raznovrstnost. Bi kdo spregovoril, ki, rad, ki bi želel nasprotovati predlogu? Ne. Prav potem pa glasujemo o tem predlogu. Kdo je za predlog kolegice Hazenkamp? Kar Glasujmo, prosim, poimensko glasovanje. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Frage noch mal, haben alle... Še enkrat sprašujem, ali ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Der Antrag ist an... Predlog je sprejet. Für Donnerstag hat... Potem pa čestr, četrtek skupina ELS je prosila, da bi eh, razpravo in glasovanje o kršitvah človekovih pravic spremenili iz jutranje točke na popovdansko točko. Besedo dajem kolegu Predi, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Tu gre za to, da se je parlament tradicionalno o tem odločal v četrtek popovdne. In sedaj smo zaradi nerazmljivih razlogov to razpravo predstavili na dopovdne, potem pa smo v popodnanski del vključili druge razprave na mesto te izmenjave mnen o kršitva človekovih pravic in mi bi si želeli, da bi se držali ustrene prakse. Najlepša hvala. Bi rad kdo zagovarjal ta predlog? Bi kdo govoril proti temu? Ne, potem pa glasujemo. Prosimo, da z roko nakažete, če se strinjate za predlogom gospoda Prede. Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Also, Mislim, da je bilo to precej jasno, kakšni so bili rezultati. No, pa glasujmo še elektronsko. Prosim, da glasujete. Glasovanje je zaključeno. Ja, 96 za in 205 proti. Mislim, da je očiten rezultat. Tako, sprejeli smo dnevni red za ta teden. Začnimo s prvo točko, izjava komisije o srečanju OZN na visoki ravni o virusu HIV oziroma AIDS-u. Besedo dajem gospodu komisarju Andriju Kajtisu, izvolite.